bomo torej imeli pravi kanal monetarne politike, da bomo torej imeli tudi ustrezen nadzor in da bomo potem začeli izvajati tudi program nakupov. Pozdravljamo te ukrepe. Pričakujemo, da bo ta mehanizem z roko roki z drugimi mehanizmi na ravni EU in nacionalni ravni, glede na počasen potek okrevanja gospodarstva lansko leto, pa je potrebno s fiskalnimi preogreditvami pospešiti okrevanje in z vsemi ukrepi, ki so del te politične mešanice. Prav tako pa si moramo prizadevati za ustrezne strukturne reforme in za to, da Evropski naložbeni načrt tudi k malu uporabimo v praksi. O tem boste k malu glasovali in imamo unijo kapitalskih trgov, o tem bomo kmalo govorili v odboru in potem imeli tudi poročilo na nasno polo. Torej že vidimo projekte, ki gredo v tej smeri. Tako, sedaj pa izmenjavam mnen. Besedo dobi podpredsednik Konstancijo, potem pa bomo imeli še vprašanja in odgovore. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Veliko čast in veseljem je, da sem spet v tem odboru, čeprav v novem mandatu, da predstavim poročilo Evropske centralne banke za leto 2014. Še enkrat izpostavljamo pomen dialoga z Evropskim parlamentom, da zagotovimo odgovornost in preglednost dejavnosti ECB. In ravno zato, ker, misli, ker ECB misli, da je preglednost tako pomemben vidik odgovornosti in preglednosti, učinkovitosti smo leto začeli objavljati tudi zapisnike naših sestankov o monetarni politiki. Publikacija o letnem poročilu dopolnjuje nasa, naša prizadevanja za večjo preglednost. Opisali smo ukrepe, ki smo jih sprejeli v ECB leta 2014, zato da bi spomnili naš mandat v okolju, ki je poln izzivov, kot ste že izpostavili, gospod predsednik. Odločni ukrepi ECP so bili potrebni kot odziv na to, da so kanali naše monetarne politike bili ogroženi in da smo v okolju, ki ima nizko inflacijo. Naši monetarni ukrepi so bili dopolnjevani z drugim večjim dosežkom leta 2014, priprava in začetek delovanja enotnega nadzornega mehanizma. Imeli smo medinstitucionalni sporozum med ECB in parlamentom in tukaj imamo tudi ukrepljeno odgovornost za to novo narogo ECB. Danes si bom najprej ogledal ukrepe, ki jih je ECB sprejela od začetka lanskega leta, da bi izpolnila svoj mandat. Potem pa bi se rad pogovoril o projektu Unije kapitalskih trgov, ki, če bomo temu sledili z dovolj ambicije, bi lahko sprožila prednosti bolj, bolj odločne finančne integracije in izboljšala našo monetarno politiko. Kar se tiče perspektive monetarne politike, je bilo okolje, s katerim smo se soočali 2014, zelo kompleksno in zahtevno. Oživitev, ki se je počasi začela leta 2013, ni doživela takega pospeška, kot smo na začetku pričakovali. BDP je v celotnem letu zrasel za 0,9 odstotkov v evrov močja. posvila so se krčila, čeprav manj hitro. Imeli smo tudi zelo toge posojene standarde in vse to povezano z drugimi učinki je bilo videno kot vzrok za slabše delovanje evro območja in to je potem vodilo tudi do še vedno, do vedno niže inflacije. Kot odgovor na to pa smo potem v upravnem svetu sprejeli svežen ukrepov med junijem in oktobrom. Ta svežen je vključeval tri glavne elemente. Najprej znižanje ključnih obrestnih res, eh, stopen ECB, drugič pa tudi potem napoved osmih operacij refinanciranja in tretjič nakupni programi za obveznice in pokrite obveznice. Kljub tem prispevkom k tem ukrepom, da bi eh, zmanjšali pritisk inflacije, se to ni zgodilo. Ravno nasprotno. Inflacija se je nižala še bolj proti koncu leta. Znaten padec cen nafte v drugi polovici leta 2014 je prispeval k temu razvoju, vendar pa potem je to prišlo na koncu dolgega trenda, ki je že znižal inflacijo na zgodovinsko nizke ravni in je povečal potem tveganja za drugotne učinke. Da se ne bi zapletli ta začaran krok, ki bi potem lahko vodil veliko tvega, do velika tveganja za eh, stabilnost cen, se je Eurosistem 22. januarja 2015 odločil, da bo razširil nakupne programe in bo vključeval tudi obveznice javnega sektorja. Nakup po tem programu je, bi se naj izvajal do septembra 2016. Kakorkoli že, pravni svet meni, da je to pot boju proti inflaciji in seveda si želimo dvoodstotno, približno dvoodstotno inflacijsko stopno. Če vse skupaj povzamemo, ukrepi so vodili do nižjih obrestnih mer na kapitalskih trgih in so pomagali to pozitivno okolje prenesti v celotno verigo. To je potem pomenilo tudi boljše stališče ECB, kar se tiče monetarne politike pri realnem gospodarstvu. To je potem pomenilo tudi precejšo olajšanje za gospodinstva in podjetja, kot se to vidi tudi v posebnih stopnjah in v razpršitvi po državah Evropmoča leta 2014 so se stopnje bančnih posojil zelo znižale za 40 ali celo pri gospodinstvih za 50 bazičnih točk. In nominalni strošek zunanjega financiranja za nefinančne korporacije evrobmočja se je znižal še bolj in je februarja bil pri 4,1 odstotka. To pa bi naj potem spodbujalo in okrepilo oživitev posojil in investicij bančna posojila, ne finančnim podjetjem, so se v zadnjih treh mesecih povečevala na letni ravni za približno 2 odstotka, kar lahko primerjamo z negativno stopnjo lani, manj kot minus 2 odstotka. Februarja lani je bila rast minus 3,2. Sedaj smo torej v zadnjih treh mesecih, ko rastemo pozitivno prvič po kar nekaj časa. Torej, ta obrat pri posojeni dinamiki se je zgodil približno v drugem četrtletju 2014, čeprav posebno za nefinančne korporacije. Ločna rast M1, ki je glavni indikator za gospodarsko rast, pa potrjuje ta pogled. Ta ocena je podprta strani analize evroobmoča, ki je pokazalo ukrepitev pri popraševanju za posojila strani gospodinstev in podjetij in olajšanje pri kreditnih standardih skozi vse leto. Naše politike delujejo in ekonomska oživitev traja. Po naših napovedih bomo vrzel zapolnili do leta 2017. To bo pomagalo razvoju inflacije in pričakovanjih glede inflacije, da bo to spremljivo z našim mandatom kljub učinku šoka cen nafte, vse pa vodi do tega, da je postopek normalizacije še v povojih. Kakorkoli že, monetarna politika pa ne deluje izolirano. In ostale politične pobude so prav tako pomembne. Zato je začetek dejavnosti enotnega nadzornega mehanizma in zaključek obsežne ocene ključnega pomena pri dosegi boljšega postopka prenosa monetarne politike. SSM skupaj z bančno unijo in v povezavi z ukrepi enotnega mehanizma za reševanje in sklada za reševanje bodo še naprej prispevali k temu, da bomo stvari izboljšali. Kakorkoli že, evromoče potrebuje celovito strategijo za oživitev, ki bo temeljila na naložbah, ustvarjanju delovnih mest in rasti produktivnosti. Te politike morajo podpreti gospodarsko rast, istočasno pa morajo zagotoviti trajnost. Istočasno morajo strukturne reforme biti hitro izvedene, in to z odločnostjo, ker morajo podjetja in gospodinstva ne biti zgolj sposobna, temveč biti voljna investirati. To ponavljamo, kajti kombinacija dobrih fiskalnih politik in boljših ekonomskih struktur ima potencial, da bi monetarna politika postala bolj učinkovita, s tem, da spodbujamo ekonomske akterje, da izkoristijo izboljšane pogoje financiranja in povečajo naložbe. Monetarna politika lahko in bo pospešila prehod k trajnostni rasti, ampak ne more pa sama voditi do tega. Da bi se to zgodilo, je ključnega pomena, da imamo ustrezne finančne vire, da jih uporabljamo ustrezno in produktivno. Temu zero je dnevni red unije kapitalskega trga tudi zelo pomembna. Komisija bo unijo kapitalskega trga vzpostavila v tem mandatu, Kar se nas tiče, je tak projekt, če bo obsežen in dobro zasnovan, nekaj, kar bo resnično lahko prineslo precejšnje prednosti za EU. CMU je sredstvo za krepitev integracije kapitalskih trgov in tudi tega, da to naredimo na bolj odločen način. Ko bomo povečevali zasebno delitev bremen, bomo tudi absorbirali šoke znotraj Evropske unije. Istočasno pa bo dobro delujoč kapitalski trg olajšal tudi transmisijo naše monetarne politike. Zato je finančna integracija zelo pomembna v sistemu delovanja evrobmoča. CMU je tudi zelo pomemben za raznolikost in za velikost kapitalskih trgov z nadaljnimi ukrepi, ki bomo sprejeli. Tako bomo ponudili alternativne vire za financiranje. Naprimer, orode za financiranje bi lahko razvili na tak način, da bi bolje upoštevali MSP-je, infrastrukturne projekte ali dolgoročno financiranje. Poleg tega, zniževanje ekonomske odvisnosti od financiranja bank bi razširilo nabor urodi, ki jih imamo za izvajanje monetarne politike. Kakorkoli že, prava nevarnost, da ne bomo eksplicitno prepoznali potrebnih pogojev za CMU pri dosegi ciljev, pa še obstaja. Naj bom jasen. Prava CMU pomeni, da bomo dosegli visoko stopno finančne integracije pri dokončanju enotnega trga na tem področju. In v taki pravi CMU bodo vsi udeleženci na trgu z enakimi značilnostmi imeli pred sabo enak nabor pravil, imeli enak dostop do finančnih instrumentov in storitev in bodo obravnaveni enako, ko so dejavni na trgu. Unija, kapitalski trg Evropske unije, mora torej imeti enotni zakonski in regulativni okvir, ki bo nudil enake pogoje in dovoljeval trgom, da se razvijajo in integrirajo. To ima predvsej posledic najprej. Cilj, da dosežemo tako unijo kapitalskih trgov, je sam po sebi zelo ambiciozen. Upamo, da bo CMU prinesla pričakovane prednosti, ne da bi sprejeli, če pa ne bomo sprejeli načela regulativne harmonizacije, potem nam to ne bo uspelo, bodo to samo požne želje. Če bomo obstali na pol poti, to ne bo dovolj. Pol kapitalske unije pomeni, da nimamo kapitalske unije. To je bil eden od podukov iz krize, še prav posebno, kar se tiče povezav med eh, skupnim trgom in nedokončanim okvirem, okvirom na regulativnem in nadzornem področju za banke. To, kar velja za banke, velja tudi za kapitalske trge. Drugič, razvoj enotnih pravil za kapitalske trge bi pomenil tudi, da bi se lotili uvir na političnih področjih, ki so pomembni gledo prek kapitala. To vključuje politično občutljiva področja, kot so insolventnost in tudi obdavčitev finančnih proizvodov. Tam kjer ni možno doseči zakonodajnega napredka na ravni EU, potrebujemo odločne in usklajene ukrepe na nacionalni ravni za to, da bi zmanjšali uvire prek meja. Prav tako moramo enotna pravila dopolniti s časoma skupnim izpolnjevanjem in izvajanjem pravil in večjo povezanostjo, ki jo, bodo, ki jo bo ustvarila CMU. Seveda se pa lahko potem okužba tudi hitreje razširi in zato potrebujemo tudi okrepljen nadzor, nadzor trgov in institucij. Evropski parlament kot so zakonodajalec ima ključno vlogo v tem postopku in verjamem, da bo to vlogo dobro odigral. Naj zaključim. Velika prizadevanja od začetka 2014, tako monetarne unije kot tudi bančne unije, kažejo, da Evropa lahko pokaže rezultate, ko je potrebno odločno ukrepati. Kljub temu pa moramo iti še dlje. Dobre fiskalne in strukturne politike na nacionalni ravni in nadaljni koraki, da bi ukrepili institucionalno sodelovanje na področju EMU, bi lahko dovolili gospodarstvo evromoča, da postane bolj odporno. Poleg tega potrebujemo odločne ukrepe in reforme za to, da podpremo pravi kapitalski trg Evropske unije in bomo tako sprostili vse prednosti bolj odločne finančne integracije. Ta razvoj bi igral ključno vlogo pri vrnitvi k rasti, da bomo imeli bolj odločno monetarno unijo, ki bo odporna na šoke in to bo jamstvo za stabilnost in blagostanje. Hvala lepa, Konstancijo, za to zanimivo poročilo še pa posebno koristno se mi zdi to, da ste na široko spregovorili tudi o uniji kapitalskih trgov. To potrebujemo. In strijam se z vami glede dejstva, da če resnično želimo doseči pričakovane učinke, da moramo potem imeti tudi polno regulativno harmonizacijo. To je zelo koristna pripomba. Tako, sedaj pa se upravičujem, vendar pa bom zaradi glasovanja nekje drugje predal predsedovanje Petru Zimonu. Prosim. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Tako, spoštovane kolegice in kolegi, kot običajno pet minut za vprašanje in odgovore. To so sloti, ki jih imamo na voljo, najprej za vse politične skupine, tudi za samostojne, potem pa po sistemu DONT. Najprej Burkhard Balc, PLS. Hvala lepa, predsedujoči, gospod Konstancijo. Zelo veliko zanimivih tem ste omenili, tako da lahko sedaj resnično izbiramo. Imam pa tri relativno kratke teme in vprašanja, ki bi vam jih rad zastavil. Najprej, sedanja politika glede obresnih mer v ECB pomeni, da ponudniki trenutnih finančnih storitev, kot so zavarovalnice, so v težavnem položaju. Prašal bi vas rad, ali se ECB ne bojimo, da, da bi tukaj to lahko vodilo do nove premoženske krize, čeprav še trenutne bančne krize nismo prebrodili. Drugo vprašanje. Izsušitev trga posojil zaradi stanih nakupov ECB, to krepi možnost cenovnih nihanj. Kako boste v ECB se izognili tem neželenim učinkom, ki bi lahko spet povzročile motne na trgu? In tretje vprašanje. Ena od posledic velike likvidnosti na trgu so prve ponudbe Evropskih bank, da bi tisti, ki se sposojajo denar, morali torej plačevati negativne obresne mere. Ali je to po vašem mnenju zaželeno, ali pa to ne kaže na to, da smo že presegli smiselno delovanje, ki bi šlo prek meja držav članic. Hvala lepa. Thank you very much, chef. Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Naj začnem s pripombo, da so vse politike pač take, da imajo prednosti in slabosti. Nekateri so zaželeni, drugi ne. Nekaterim se lahko izognemo, če imamo izbiro pri oblikovanju politik. In točno pri tem smo bili lani, ko je inflacija postala negativna in mimo grede naj pripomnim, da v drugi polici lanskega leta inflacija seveda bila pod plivom cen nafte decembra in sedaj pa je tako, da če zanemarimo prispevek cen naft k inflaciji, je inflacija ni cela šest odstotna, torej zelo oddaljena od ciljev, od našega mandata. Tako da res je, potrebno je bilo sprejeti ukrepe, ki bi bili ekspanzionistični po naravi. Skušali smo zapolniti vrzel pri outputu v evromočo in skušali smo se zoprstaviti razvijanju inflacije. Zavedamo se učinkov te politike na premoženskih trgih. Vendar pa, kot sem dejal, nismo imeli izbire. Analiziramo pa vse skupaj zelo, zelo podrobno in bomo predlagali ukrepe za to, da bi omejili tveganja na teh trgih. Kar se tiče zavarovalnic, naj izpostavim, da smo v zadnjih treh, štirih letih imeli donos na delnice zvanih družb pri približno devetih odstotkih. To je veliko več kot pri bankah. In zaslužek po delnicah je bil tudi veliko višji kot pri bankah. Zakaj se je to zgodilo? Dva glavna razloga sta za to. Zavarovalnice so pridobile zaradi kapitalskih donosov, ko so obresti padle. In tudi drugič, zato ker je inflacija tako nizka, to potem tudi vpliva na njihovo delovanje. Torej, lahko nas skrbi in dejansko nas skrbi, da če ne bo več teh kapitalskih prednosti, da bi lahko to vodilo do negativnih pritiskov, vendar pa sektor kot celota še ni na tem. To bi rad izpostavil. kar se tiče posojil in vpliv leteh na cene, smo želeli naše nakupe omejiti na največ 32 odstotkov dolga vsakega izdajatelja. To pomeni, da smo pustili vlogo še trgu, da se cene na trgu razvijajo prosto, nismo edini akter na trgu. In nekatere stopne postajajo negativne, to dejstvo je bilo nekaj, česar si nismo želeli. Želeli smo si, da bi se obresne mere še znižale, vendar pa ne nujno, da bi šle v negativno stran, toliko kot so šle. To je stranski učinek in to seveda sproža vprašanje, kako trgi oblikujejo svoje dolgoročne pričakovanja in potem srednje ročne ravni pridejo na te ravne. Vendar pa spet upam, da se to ne bo nadaljevalo in to bomo pozorno spremljani in upamo, da bodo trgi to sami popravili. Hvala lepa. Naslednja 5 minut, Elisa Ferreira, 5-minutni slot. Hvala lepa. Predsedujoči. Veliko krat sem že hvalila to, kar počne ECB. To je bila institucija, ki je se najbolj odzvala na krizo. Vendar pa dve vprašanji. Najprej, kar se tiče tega, kar ste dejali glede vloge bančne unije. To bi lahko v treh vidikih stabiliziralo situacijo. Prvič, kar se tiče SSM, smo zdaj v prehodnem obdobju in seveda bo potrebno stvari še izboljšati. Vendar pa učinek v perifernih državah, kar se tiče kapitalskih zahtev, in drugih zahtev, ki rastejo, vodi do prekomerne koncentracije v bankah in to potem vodi do razdrobitve, slabitve sistema. Kar se tiče mehanizma za reševanje, pa me zanima, ali je ECB izvedla analizo za rezervni scenarij in da bi tudi svet moral izpogajati posebno postavko, da bi zagotovili, da bi od naslednjega januarja imeli stabilnost v bančnem sektorju. In potem tretji element, to se zdi je zginilo z dnevnega reda, so jamstva. Mislim, da so ta ključnega pomena za stabiliziranje trga. To je bil del prvotnega dogovora. In moramo biti verodostojni, moramo to ohraniti. ECB je bila zelo dejavna na tem področju, sedaj pa je nekoliko utihnila. In potem še ena tema, ki kaže na makroekonomska neravnovesja, ki jih imamo v tem trenutku v Evropi. Ne moremo več govoriti o poprečnih stopnjah. Imamo Evropo, ki je v stagnaciji in zelo visoko brezposelnost, drug del Evrope pa zaradi tega ne trpi. Koliko torej se ECB to tega zaveda, in kakšen je po mnenju ECB učinek na evromoče teh težav. To je tista pomembna stvar, na katero moramo odgovoriti. Dovolite mi, da bom odgovoril v angleščini. Veseli me, da govorite portugalsko, tudi sam bi rad govoril portugalsko, vendar pa dovolite mi, ker sem se že navadil govoriti angliško in je lažje govoriti o teh zadevah v angliščini. Se upravičujem za to. Prav imate glede pomena bančne unije. To, kar ste dejali glede tvega na koncentracijo bančne sektorja, to se še ni zgodilo. Nimamo primerov prevzemov in združitev, ki bi bile čezmene narave. Čezmene narave. Vendar pa gotovo se bo to zgodilo, določena konsolidacija v Evropi nasplošno. Kajti ima model Evrope, kjer bi razmere to opravičevale. Čeprav posebno v trenutku, ko prihaja do premika v finančnem sistemu, od pančništva do financiranja, ki temelji na trgu. To se dogaja, tukaj pa imamo tudi kar precej prednosti, kar se tiče diverzifikacije eh, posojil, to se dogaja, ta premik in verjetno bo to vodilo tudi do določene konsolidacije. Kar se tiče struktur za reševanje, da imamo opazovalca v svetu mehanizma za reševanje in temu pozorno sledimo, če se bodo razmere razvile v smeri da bo ta zahteva potrebna, bomo ustrajali pri dogovoru, ki smo ga dosegli, da bo mehanizem za reševanje imel tudi to posebno postavko. Kar se tiče schem za depozite, to smo vedno govorili, da je zelo pomembno za bančno unijo, tretja komponenta. In nismo imeli priložnosti govoriti o tem, ker smo pri tem ustrajali, vendar pa izbira držav članice je bila, da preložijo izvajanje tega tretjega dela bančne unije. Tako da smo sedaj se zavedli, da je prepozno, zato ni pa to pozabljeno, gotovo ne. Kar se tiče poprečje neravnovesi, prav imate čeprav posebno glede brezposobnosti, kjer so razlike gromozanske, vendar pa razdrobitev vseh drugih vidikih se je zmanjšala od OMT. Tudi kar se tiče rasti, kajti sedaj imamo nekatere periferne države, ki rastejo nekoliko bolje kot poprečje kar pomeni, da je razrobitev tudi z tega vidika se začela popravljati. Razmere so se torej izboljšali in, izboljšali in upal bi si trditi, da so naše politike prispevale k zmanjšanju te razdrobitve v Evropi. Hvala lepa. Um wirklich... Hvala lepa, da bi vsem dal priložnost, da spregovorijo. Se prosim, držite petminutnih slotov vprašanja odgovori. Naslednji bend Luke, EKR. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod podpredsednik, hvala lepa vam, da odgovarjate na vprašanja. Naj se navežem na zadnje vprašanje gospe Ferrere, kar se tiče razmer v Grčiji. Nejasno je, ali bo Grčija lahko odplačala svoje dolgove maja, predvsej dolgo bo morala takrat poplačati. Kako ECB ocenjuje te razmere in ali lahko date obljubo, da Grčija ne bo bankrotirala, tako da boste na primer zagotovili prevzeti plačil prek ECB. Če take obljube ne morete dati, gospod podpredsednik, potem bi rad od vas izvedel naslednje. Pristojni se tudi za nadzor bančnega organa. Ali bo možno se izogniti te obveznicam, še prav posebno, če bi Grčija ne bila več solventna. In nadalje, rad bi vedel, ali ECB ima načrte za morebitni izstop Grčije iz območja evra. Se pripravljate na tak primer? da Grčija ne bi ostala v evroobmočju, če bo počala, postala plačilno nesposobna. Ali pa menite, da take priprave niso potrebne, ker državnega bankrota Grčije, ker državni bankrot Grčije ne bi pomenil, da mora Grčija izstopiti iz evroobmočja. Torej, tudi če bi postali plačilno nesposobni kot država, bi lahko ostali v evroobmočju? Menite tako? Hvala lepa. Thank you very much. Uh, Hvala lepa za vaše vprašanja glede zelo pomembnih vprašanj, s katerimi se soočamo. Najprej, ECB je v kontekstu svojih pravil, kar se tiče financiranja grškega bančnega sektora, bila zelo pozitivna celotni obseg likvidnosti, ki ga je evrosistem namenil grškim bankam, znaša 110 milijard evrov. To je blizu 70 odstotkov BDP-ja Grčije. Torej, težko je reči, da nismo financirali grških bank. ECB, še prav posebno tisti del, ki prihaja iz SSM, meni, da so grške banke v tem trenutku solventne. In to je prvi pogoj za podelitev likvidnosti. To ni bilo moje vprašanje. No, potem pa moj zaključek. Torej, bili smo pozitivni, ne morem pa obljubiti, kot si lahko predstavljate, In to je bilo implicitno v vašem vprašanju. Ne moramo obljubiti, da bomo Grčiji financirali vse pod ne vem kakšnimi koli že pogoji. Imamo seveda določene pogoje, ki jih je potrebno izpolniti, tudi pri bankah. In potem blažitev in osnovnito povezav med eh, bankami in državo, da SSM in tudi pravni bor ECB je to potrdil, da grške banke od zdaj naprej ne bi več smele povečevati izpostavljenosti, kar se tiče grške države. Je bilo znižano? Ne, to ni bilo odločeno. Odločeno je bilo, da se ne sme več povečevati. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta in tako torej zagotavljamo solventnost bank s kapitalskimi razmeri, mimo grede, ki so znatno pozitivni. To je bilo tudi storjeno. Kar se tiče najslabših možnih scenarijev, ne bom špekuliral o tem, kaj ti prepričan sem, prepričani smo v ECB, da Grexita ne bo. kot takega, torej da bi Grčija izstopila iz evromoča. Pogodba, kot veste, ne predideva, da bi država lahko legalno izstopila iz evromoča. Če bi že prišlo do takšne izbire, bi potem se o tem morala odločati grška vlada, ne mi. In ne domnevamo, da bi se to lahko zgodilo. Mislimo, da se to ne bi smelo zgoditi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 ne bom vas spraševala o Grčiji, kajti tako ali tako nam ne morete odgovoriti. Tako da poskušamo biti nekoliko bolj konstruktivni. Ali vas morda skrbi znižanje obrestnih mer in predvsem njihov vpliv na sektor zavarovalništva, predvsem življenskega zavarovalništva? In podredno temu, ali se vam ne zdi, da Unija kapitalskih trgov morda bi morala vendarle končno začeti obravnavati tudi vprašanje javnih financ oziroma davkov? Kajti razprava v Evropi trenutno se največ sredotoča na javne finance in na odkup obveznic in delnic. Ja, hvala lepa za vse vaše vprašanja. Torej, kar zadeva zavarovalništvo, sem delno na to že odgovoril prej. S tem, ko sem dejal, da razmere danes eh, v primerjavi z 3-4 eh, leta nazaj niso tako zelo problematične, kot so eh, bile za banke. Še ena zadeva. Čez nekaj let, če se stvari ne bodo spremenile, bo do nizke obrestne mere še nadalje izvajal pritisk na zavarovalništvo, predvsem na življenske zavarovalnice. In mi pričakujemo, in naše napovedi tudi to kažejo, da bo leta 2017 situacijo marsikaj spremenilo. Torej, če bo inflacija blizu dveh odstotkov, bodo tudi obrestne mere počasi šle na odgor, torej se bo okolje spremenilo, kajti odločeni smo, da dosežemo naše inflacijske cilje. In še tretji element, to je poslovno okolje, ki je praktično prisotno posod po svetu, torej nizke obrestne mere in napredna gospodarstva soočajo s tem problemom na dolgi rok. To pomeni, da zavarovalnice in druge institucije morajo svoje obveznosti do svojih strank vendarle izpolnjevati konkurenčno in da regulatori morajo posredovati, da v takšnem okolju mm, podjetja ne obljubljajo več šestodstotnih eh, donosov in ne vem kaj vse. Torej, tudi to je nekaj, kar mora vplivati na ravnanje tako nadzornih organov, kakor tudi zavarovalnic samih. Hvala lepa. Marisa Matija, kot naslednja v imenu skupine GUE. Thank you. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Konstancijo, za vašo prisotnost. Imamo torej umestno razpravo o tem poročilu o delu. Gre za prvo razpravo o letnem poročilu o delu za leto 2014 ECB. In moram vprašati, kje je zdaj ocena programov prilagoditev trojke Leta 2014 naj bi trojka torej zapustila mm, Portugalsko, ampak o tem ni prav veliko besede. 78 milijard evrov je bilo posojenih v kontekstu programa, ki se je iztekel leta 2014, ampak v tem poročilu ni sploh govora o tem programu za Portugalsko. V ta istem poročilu pa imamo zelo podrobne informacije o drugih vprašanjih, kot so naprimer sprememba sedeža ECB, selitev v novo stavbo, ki je povzročila tudi veliko proračunskih razprav. Ni pa nobenih podatkov o trojki. Govorimo o programu, ki je imel veliko vpliv na portugalsko, privedal je do 5-odstotnega upada BDP, e, to je uničilo približno 350 tisoč delovnih mest in primankljaj ni potem prišel na 3,5, kot bi moral biti, ampak je ostal na 4,6. Cilji, ki ne bi bili doseženi, niso bili doseženi. Skratka, zanima me, zakaj ECB tu ne prepozna svojih neuspehov. Zakaj ne moremo imeti neke ocene dejavnosti ECB v tem kontekstu? Ja, hvala za vaše vprašanje. Na vas eh, za začetek opomnim, da od 78 milijard, ki smo jih posodili portugalski, ECB ni posodila niti enega evra, ker ECB ne sodeluje v financiranju evropskih eh, vlad. Tako da to je bil denar, ki je prišel na portugalsko eh, strani MDS in držav članic, ne pa z naše strani. Tako da to, da sodelujemo v okviru trojke ali institucije ali kakorkoli boste temu dejali, eh, se odvija v navezavi s komisijo. In komisija je pravno gledeno tista evropska institucija, ki je odgovorna za takšne programe in za nadzor nad izvanjem tega programa. In to je razlog, zakaj ni številk s tem v zvezi v naših bilancah, ker preprosto mi nismo posojali denarja portugalski ali komorkoli drugemu v kontekstu teh programov. No, potem, kot uh, vidite, letno poročilo letos in v preteklih letih nikoli ne obravnava čisto vsega, s čimer se je ECB ukvarjale v preteklem letu, zato tudi ni omembe našega sodelovanja s komisijo v zvezi z programi za druge države. Imeli smo tudi konkretne pogovore tu v tem odboru v preteklosti, da ocenimo ulogo institucij v teh programih. In eh, ob teh priložnostih smo bili prisotni tu in razložili, kaj smo počeli in na kakšen način smo sodelovali, ampak letno poročilo kot tako pa nikakor ni pravo mesto za to. To so torej razlogi, zakaj ne, ni podrobnih podatkov o tem, kar ste omenjali. Glede tega, kar ste mi ogrede omenili v zvezi z novo stavbo, naj povem, da je Evropsko rečinsko sodišče podalo splošno priporočilo naj vse evropske institucije, postanejo lastnice svojih stavb, namesto da jih najemajo, kajti na dolgi rok je preprosto ceneje to, kot pa vse čas najemati. In to je priporočilo, ki smo mu sledili. In zato je bil ta projekt sploh izpeljan. Tako da to ni nekaj, kar smo si izmislili kar tako. samo eno stvar. V letnem poročilu je govora tudi o oceni odgovornosti ECB in trojke. Ampak kje bo to? Kaj takšnega mislim, da bi moralo biti v letnem poročilu? Ja, ne vem, v bistvu nimam kaj več dodati k temu, kar sem že dejal. To poročilo smo celo nekoliko okrnili, tako da je nekoliko krajše, kot je bilo v preteklih letih. in tam ni nobene omembe, ne Portugalske, ne Grčije, ne Cipra, ne nobene druge države. Tako da k temu nimam kaj dodati. To letno poročilo preprosto ni pravo mesto za takšno analizo in za tako razpravo. Najprej prosim, če ostanete pri petih eh, minutah, tako da naj že zdaj povem, da ko bodo zaključile skupine in tudi nepovezni poslanci, se bomo omedili na tri minute, kajti potem imamo glasovanje, po glasovanju imamo še skupno zasedanje z odborom za proračun, skratka ni nikakršnega manjerskega prostora. Tole sem. Lep pozdrav, gospod Konstancijo. Edno od scenarijev, ki pred ECB v zadnjih letih je tudi morebitna plačilna nesposobnost posamezne eh, države. In moje vprašanje je, če bi do tega prišlo, pod kakšnimi pogoji bi še naprej zagotavljali likvidnostna sredstva komercialnih bank, komercialnim bankam? Če imamo neko finančno ustanovo, ki spomne vse zahteve glede eh, kapitala in ostalih eh, zahtev likvidnosti, če bi neka država vendarle postala plačilno nesposobna, ali bi vendar še naprej financirali takšne banke, bi te banke bile upravičene do novih likvidnostnih sredstev. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, eh, Grčija in eh, zakladniške menice. Ves čas govorite o možnosti, da bi se tudi zaklade menice vključile v ta dogovor. Ali je temu tako? Če torej bo dogovor, bo prišlo do dviga zgornje meje za zaklade mejice, če ne, pa, pa se bodo zamrznile. In še zadnje vprašanje, gospod Dragi je prejšnji teden, če se ne motim, tu na tem mestu dejal, da je zgornja meja za zakladne menice vprašanje za evroskupino, ampak potem, kar pravite, eh, tu smo slišali tudi kontrargument ECB, da te zgornje meje ni možno dvigovati. Kdo je torej odgovoren za to? Ja, zelo natančno vprašanje. Glede prvega vprašanja, to sem že nekako namignil pri odgovoru na drugo vprašanje. Namreč, ja, res je tako. Če neka država postane plačilno nesposobna, to nima avtomatično posledic za njene banke. Če banke ostajajo solventne, če imajo banke ustrezno, ustrezna jamstva, spremljiva jamstva, potem zadeve tečejo naprej, skladno s pravili. Uh, Sveda pa je vse odvisno od tega, kakšne so razmere v danem trenutku. Potem se stvari lahko poslabšajo do te banke in potem je vprašanje drugo. Ampak v takšnem scenariju pa se nič ne zgodi s temi bankami, vsaj ne po nekem avtomatskem scenariju. In naj vas spomnim, da po obstoječem programu za Grčijo ostaje približno 10 milijard še vedno namenjenih more biti do kapitalizacije grških bank. To pa bo seveda odvisno od upravnega odbora ESM ali se bo odločil za krepitev podstati grških bank, če bo to potrebno. Skratka, ta denar je na voljo, odvisno pa seveda od nadaljnih odločitev. Glede zakladnih menic, predsednik Dragi je dejansko na tem zasedanju, ki ga omenjate, prebral sporočilo instituciji, torej trojke iz leta 2012, v katerem je zajeta ocena razmer v Grčiji z vidika izpolnjevanja obveznosti iz programa takrat. No in ta ocena je bila pozitivna, namreč da obstaja pozitivna dobra perspektiva in možnost za to, da se te obveznosti izpolnijo. No in kot rezultat tega, kot rezultat te ocene, je potem prišlo do začasnega, kratkotrajnega povečanja obsega zakladnih menic, ki so sprejemljive kot eh, jamstva. In to nas privede do vašega tretjega vprašanja. Tu imamo dve meji. V drugem grškem programu smo predvideli različne vire financiranja za državo. In eden od teh virov, je bil izdaja 15 milijard zakladnih menic. To je bila torej zgornja meja, ki jo je opredelila evroskupina. Druga zgodba pa je zgornja meja, torej omejitev zakladnih menic, ki se sprejema za financiranje iz evrosistema. To pa je ta druga meja. No in ta druga meja je zdaj že leta na ravni 3,5 milijard. To je torej ta druga omejitev. In to drugo omejitev smo začasno, leta 2012, povišali kot rezultat ocene, ki jo je predsednik Dragi tudi predstavil tudi v tem odboru. Ampak to je popolnoma druga zgodba. To sta dve ločeni zadevi in dve popolnoma ločeni zgornji meji. A in še nekaj. 15 milijard znotraj programa je bilo porabljenih, ampak vseh teh sredstev se ne da porabiti kot eh, jamstvo za posojila. Dobro, hvala lepa. Glasovanje smo zdaj preložili za pol ure, kar pomeni, da imamo nekaj več časa zdaj, po pet minut vsak, eh, naslednji v imenu skupine EFTD Marko Zani. Hvala lepa. Tri vprašanja za podpredsednika. Prvo vprašanje je glede transparentnosti dela ECB in tu se eh, strinjam s tem, kar ste dejali uvodoma eh, o tem, da je transparentnost vsekakor eh, ključnega pomena za ECB. To nas veseli in z tega vidika vas sprašujem, kaj ti predsednik Dragi mi zadnjič ni odgovoril. Ali se vam ne zdi, da bi bilo z vidika transparentnosti ključno opraviti študije in jih tudi objaviti, študije o vplivu monetarne politike ECB na zasebni denarni sistem. Torej, prednosti, ki jih politika ECB prinaša zasebnim bankam in finančnim institucijam, eh, naprimer na podlagi trimesečnih podatkov največjih finančnih institucij, eh, kažejo, da ta pozitivna činek je in mislim, da bi bilo pomembno ponuditi transparenten pogled v to našim državljanom. Kot drugo, približno leto po o, uvedbi TLTRO bi bilo potrebno praviti neko oceno, kajti kot rečeno, ni bilo nobene obveznosti za to, da banke uporabijo ta sredstva za to, da financirajo realno gospodarstvo, da torej financirajo MSP-je in zanima me vaša ocena, kajti konec koncev tudi ni nobene prepovedi nadaljnega eh, podrejenega trgovanja eh, s takšnimi inštrumenti, kot je bilo prej pri Eterih, eh, torej kaj je s temi več kot 100 milijardami, ki so bile dane na voljo bankam za te potrebe. In potem glede unije kapitalskih trgov. Ali menite resnično, da bi to vrsten finančni kanal za kapitalske trge lahko v Evropi funkcioniral? Poglejmo si primer ZDA in tega jemljemo kot pozitiven primer. Ampak sistem gospodarstva v ZDA je popolnoma drugačen od evropskega. In obstaja torej tveganje popolne financializacije odnosov med bankami in gospodarstvom, eh, ki predstavljajo levi delež našega gospodarstva. Težko bi verjel, da bodo finančni trgi, ki izvajajo numerične analize, ustrezno ovrednotili male projekte MSP-jev, ki so v Evropski uniji bistveno bolj raširjeni kot v ZDA, bistveno več je podjetij z manj kot desetimi zaposlenimi. Gre torej za to razmerje med temi malimi akteri in finančnim sektorjem. Hvala lepa. Minuta in 20. Dobro, bom skušal. Torej, glede prvega vprašanja. Ja, analiza oziroma ocena učinka, to se izvaja in to imate na voljo v številnih delnih dokumentih in eh, drugem gradivu, tako da vam lahko posredujem podatke o vplivu naših politik na bančni sistem. In lahko vam povem, da so naše politike prispevale k bistvenemu znižanju stroška financiranja za banke, ki se je močno znižal in posledično od konca lanskega leta so se obrestne mere za kredite gospodarstvu eh, in gospodinstvom znižale. Torej, nekaj časa se to ni dogajalo, zdaj pa se končno to dogaja. V te obrestne mere se torej nižajo namen naših politik seveda ni inflacija teh področji. Bančištvo pa seveda je kanal za prenos naših politik. Eh, ampak eh, cilj naših politik seveda ni to samo po sebi, ampak je zagotavljanje cenovne stabilnosti in to moramo zagotavljati iz obeh smeri. Glede eh, TLT-rov, to, kar smo izvajali konec leta 2011, začetku leta 2012, to so bile čisto krvne operacije zagotavljanja likvidnosti, ko se je financiranje za banke praktično zamrznilo. In z tega vidika je to bilo učinkovito, tako da tu ni bilo nobenih posebnih pogojev. In eh, čez čas, ko so se razmere izboljšale, so banke pač začele odplačevati eh, te, ta posojila. Tokrat pa so te LTROji pogojeni z ravnanjem bank v smislu dajanja kreditov. In to pomeni, da je to štiriletni inštrument sicer, vendar morajo banke v tem obdobju izpolnjevati eh, določene tekoče obveznosti v smislu kreditiranja. Če ne, morajo že po dveh letih denar vrniti. Ne morejo tega denarja potem kar obdržati štiri leta. Tako da z tega vidika je to odvisno od njihove kreditne dejavnosti. Prva, prvi dve tranši sta predstavljali Eh, torej začetek samega programa. Četrtletne tranše pa so potem odvisne od tega, kaj so storili v preteklem obdobju banke. Tako da pogojeno stoje. Glede kapitalskih trgov to lahko primerjate z ZDA. In ja, oba sistema sta lahko učinkovita. Če pogledamo, kako stvari potekajo v ZDA ali v Nemčiji, torej v dveh eh, uspešnih gospodarstvih, eh, to so gospodarstva, ki so uspešna z drugačnimi finančnimi sistemi. In razmišljati, da bodo zdaj kapitalski trgi ukrepili svojo vlogo, ni nekaj, kar je cilj sam po sebi. Ja, vem, moram nehati. Okay. Ampak smo še daleč od cilja, še vedno več kot dve tretjini financiranja v Evropi poteka preko bank, tako da smo še daleč od tega, kar imajo v ZDA, kjer je financiranje strani bank le 20 odstotno. Ampak tam še nismo. Kolegice in kolegi, kljub temu, da imamo časa več, če bodo vaše vprašanja trajala dve minuti in pol, ne bomo na koncu prišli do ustreznega rezultata. Prej smo nekaj časa nadnadili, ampak vendarle prosim, da se vsi kolegi držite tega, tako da brez eh, nadaljnega gremo naprej. Ja, hvala lepa, gospod podpredsednik. Marca lani je, gospod, oziroma Marca je gospod Dragi dejal, da po uh, Fiču uh, ne bo nobenih težav z odprodajo sredstev v lasti ECB. Uh, eh, želim vam seveda vse dobro, ampak Lehman Brothers je tudi na dan bankrota bil ocenjen z boniteto trojni A. Uh, tri vprašanja glede vašega poročila, ki sem ga dobil dokaj pozno in uh, težko sem se vam poglobil, vendar lepa menim, da mora vključevati tudi vprašanje sivega bančništva in pa ciljev s tem v zvezi. Sivo bančništvo za velike banke predstavlja nekako mm, drugo valuto v evroobmočju in to potrjuje tudi delo profesora Perote iz Univerze v Amsterdamu in tudi gospoda Singa iz MDS. Centralne banke, še posebej ECB, so odgovorne za to, da se to vrstni finančni inštrumenti enačijo z denarjem in to predstavlja veliko tveganje za demokracije držav članic. E, in sicer predvsem e, to predstavlja grožnje nove krize likvidnosti bank. Pomembno je torej okrepiti e, naše obrambne mehanizme. Nacionalna fronta meni, da ECB skuša predvsem v okviru finančnih inštrumentov eh, prekriti problem eh, bančništva v esenci. In zanima me, kako menite, da bo ta spirala na koncu eh, sploh odpravljena. Kako pa je tudi z odkupom obveznic? Zdaj odkupujete obveznice, namesto da bi jih zgolj jemali kot jamstvo in menim, da bo to na koncu pristalo na vaši bilanci in to ne bodo zunaj bilančne sredstva in zato me zanima, kako ocenujete, da se bo bilanca ECB razvijala do leta 2016, do konca 2016. Ja, hvala za vaše vprašanje. Najprej, glede razvoja vloge finančnih trgov pri financiranju gospodarstva, kot rečeno smo v Evropi še vedno v bančno-centričnem gospodarstvu, torej banke zagotavljajo dve tretjini financiranja gospodarstva mm, in samo preostanek zagotavljajo finančni trgi. Popolnoma drugače kot v ZDA, kjer banke financirajo le 20 odstotkov potreb gospodarstva. In ta vloga kapitalskih trgov je ključnega pomena in obstoj takšnih vrednostnih eh, papirjev ne predstavlja neke paralelne valute, ampak to predstavlja zgolj vrednostne papirje, ki so dolžniški inštrumenti v evrih. Tako da tu ne gre za nobeno usporedno valuto. Glede na to, da ta, te vrednostni papiri nosijo določeno tveganje, tako kreditno tveganje kot tveganje v smislu dospelosti, uh, To pomeni, da niso enako likvidni ti inštrumenti, kot eh, je likviden denar, tako da tu ne gre za isto zgodbo. In ta razvoj vloge institucij in finančnih trgov je nekaj, kar se odvija naprej in je nekaj, kar se razvija v nebančnem segmentu bančnega, eh, finančnega sektorja. In to je nekaj, kar se širi in eh, to smo izpostavili mi, pa tudi MDS in druge institucije. Torej izpostavljamo, da je širitev tega novega segmenta finančnega eh, sistema nekaj, kar zahteva določeno mero spremljanja, kajti tu se zdaj pojavljajo nova tveganja ali se potencialno lahko pojavijo nova tveganja in zato to tudi zelo natančno spremljamo. To torej je to ključno vprašanje kakšna so torej ta tveganja. Ta tveganja so predvsem povezana z likvidnostjo in preoblikovanjem dospelosti, kajti institucije, ki sodelujejo pri financiranju kazbih trgov, imajo običajno nižjo stopnjo izpostavljenosti kot banke, eh, ker se financirajo večina vsaj z izdajanjem eh, kapitala, ne pa z depoziti, kot so počne banke. Tako da so njihova tveganja vezana predvsem na preoblikovanje likvidnosti in preoblikovanje dospelosti. In eh, ukrepi so, po mojem mnenju, zato potrebni ravno zato, da se s temi tveganji soočimo. In sam sem o tem že govoril, podal sem že kar nekaj predstavitev na to temo in lahko že za moje kolege, ampak to nekako nima nobene zveze z neko usporedno valuto, ki bi ogrozila sistem. In še na kratko zadnje vprašanje. Povečanje bilančne vsote, ja, to smo že dejali. Pričakujemo, da bo teh 60 milijard eh, vrednostnih papirjev, ki jih bomo še naprej odkupovali, bilanco ECB povrnili nekam naravn spomladi 2012 in to je to. Danuta Hübner v imenu ALS. E Hvala, podpredsednik spomnice starih časov, ko sva skupaj pripravila temelje za enotni nadzorni mehanizem. No, imamo vprašanje glede kapitalske unije. Nikoli še nismo slišali tako zelo kritičnega pogleda na eh, unijo kapitalskih trgov, kot jo slišim z vaše strani. Kar vi v bistvu pravite je, da je popolna regulatorna harmonizacija predpogoj za uspeh. Ampak eh, vse, kar poslušamo od komisije, je, da to ne bo enkraten. Eh, velik ukrep, temveč bo šlo za dolgotrajne postopne spremembe. Nekatere spremembe bodo prišle skozi regulativo, večina pa skozi trge. Tako da me zanima, ali bo tu določen razred kapitala drugače obravnavan in ne bo usmerjen v dolgoročne investicije. To je prvo vprašanje. Kot drugo. Glede na to, da se morate vi kot ECB lotevati nestandardnih eh, monetarnih politik, ali to pomeni, da ta nestandard zdaj postaja standard in da je to, eh, s čimer se zdaj soočamo, v bistvu nova normalnost, nov, nov nek običajni pristop EKB? <laughs> Hvala za te vaše besede, hvala tudi za opomin na prejšnje delo. Kar se tiče unije kapitalskih trgov, naj povem, da sem skušal Mm. poudariti potrebo, da ne pozabimo na eh, ambicioznost tega projekta. Povsem se zavedam, da tega projekta ne moremo izvesti v kratkem času. To je povsem jasno. Obstajajo določeni elementi, ki že kažejo v to smer, določeni so lažji in eh, bi morali zato pri njih začeti. Naprimer, eh, pri The Bank of England uh, eh, ustrajamo, da uh, spodbujajo nek nov sistem uh, sekuratizacije. To je tudi del oziroma element unije kapitalskih trgov. In to smo uh, zapisali oziroma je komisija zapisala v zeleno knjigo. To je torej en element uh, pri katerem ustrajamo. Evropska centralna banka bo šla v isto smer. Ne smemo eh, izpred oči izgubiti končnega cilja, namreč eh, kaj mora biti vključeno v unijo kapitalskih trgov. Eh, vsekakor je s tem povezano prizadevanje za harmonizacijo. Brez tega ne moremo govoriti o uniji v polnem pomenu te besede. Torej, ne smemo eh, biti zadovoljni samo z nekimi kratkoročnimi dosežki, ki jih lahko v kratkem času dosežemo eh, in ne smemo izgubiti iz predoči ambicioznih ciljev Unije kapitalskih trgov. V tem smislu sem eh, govoril. Ne, standardni ukrepi pa niso eh, neka nova normalna situacija. Mm, ne gre za to, da bi s tem vse nadaljevali. Smo v izjemnem položaju, ko je inflacija zelo nizka in eh, moramo se izogniti tveganjem, ki so povezana s tem. Eh, ne smemo eh, pod vprašaj postaviti stabilnosti cen. Inflacija je zelo nizka in to ni dobro za gospodarstvo. Upam, da bomo iz te situacije čim prej išli, da ne bo treba uporabiti določenih instrumentov. Vse centralne banke mm, se lotevamo nove monetarne politike, naprimer Eh, kratkoročne obrestne mere, s katerimi želimo eh, to rešiti, ni pa to neko novo normalno stanje. Hvala. Hvala, naslednji v imenu SD, kolega Alvarez. Buenas tardes, bienvenido, vice. Pozdravljeni, eh, gospod podpredsednik, hvala predsedujoči. Sam bom postavil eno vprašanje ponovno in sicer uni kapitalskih trgov CMU. Kako je to povezano z delom ECB-ja? Najprej se želim navezati na delo supervizije, ki ga izvaja Evropska centralna banka in sicer nadzor nad bančnimi enotami znotraj eh, programa bančne unije cilj je, da se izboljša bančno financiranje in eh, povečanje financiranja prek nebančnih eh, enot lahko eh, prinese tudi tveganja, če ne bo evropskega nadzora, kot smo videli pri bankah v tej zadnji krizi. Rad bi vas vprašal, kako vi gledate na ta nadzor, kako naj bo ta nadzor organiziran, kako ga bo izvajala tudi Unija kapitalskih trgov. Potem pa še nekaj o monetarni politiki. Rekli eh, ste, eh, da bo Unija kapitalskih trgov izboljšala tudi eh, prenos monetarne politike, ampak monetarna politika se izvaja prek bančnih enot oziroma prek bank. Zato me zanima, kako vi gledate na ta boljši prenos oziroma izvajanje monetarne politike tudi prek Unije kapitalskih trgov. Hvala. Your question. Hvala za uh, to vprašanje. V svojih uvodnih besedah sem omenil, da ima CMO veliko prednosti. Istočasno pa eh, poveča tudi eh, povezanost različnih finančnih sistemov in na nek način lahko poveča tudi tveganja za mm, prenosljivost oziroma za uh, prenos nevarnosti. Uh, vsekakor je tukaj pomemben tudi nadzor, ki mora biti vključen in treba zagotoviti enake pogoje za vse. Na ta način se bomo izognili to vrstnim tveganjem. To pomeni tudi, da institucije, tukaj govorimo o kapitalskih trgih, o uniji kapitalskih trgov, torej zagotoviti je treba, da institucije, ki so odgovorne za nadzor eh, trga vrednostnih papirjev, eh, tudi povečajo svojo vlogo. Na dolgi rok, eh, če bo izveden celoten proces, eh, to pomeni, da bodo določeni elementi eh, Eh, nadzora prišli tudi na evropsko raven, tako kot je bilo pri bančni uniji. To se ne bo zgodilo takoj, ampak na dolgi rok in predvsem zato, da se zagotovi primeren nadzor eh, nad situacijo in da se izognemo eh, tveganjem prenosljivosti. Zagotoviti je treba tudi enotna pravila in pa enotne in enake pogoje za vse. To je moje stališče o tem. Kar se tiče monetarne politike, zelo na kratko še o tem. Eh, stvari bodo lažje z naslednjega vidika. Eh, banke so naši partneri, ko gre za zagotavljanje likvidnosti in pa učinka naših politik obresnih mer. Pri tem pa je pomembno, da se to prenese tudi eh, na različne ravni in tukaj um, imajo svojo vlogo tudi kapitalski trgi. Uh, Namreč, da se nadzoruje tudi kratkoročne obrestne mere. Monetarna politika vpliva samo na kratkoročne obrestne mere. Potem pa se eh, eh, zanaša tudi na delo finančnih in kapitalskih trgov, da se te kratkoročne mere prenesejo tudi na eh, daljšo zapadlost, ko gre za odločitve, naprimer, ki so bolj dolgoročne narave niso tukaj pomembne eh, eh, samo kratkoročne obresti, naprimer za dolgoletna vlaganja. Eh, ko bomo imeli bolj globoke kapitalske trge, bo lažje izvajati in prenašati monetarno politiko. Hvala lepa. Naslednji v imenu LS, kolega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 Je to že prineslo učinke na podjetja, naprimer, tako kot ste pričakovali? Ali, je, eh, dolo, oziroma, ali so določene uvire v bančnem oziroma finančnem sektorju eh, prinesle uvire, da se to ni zgodilo? Zanima me, ali so obresti bank v nasprotju in s tem in dušijo realno gospodarstvo. Kakšno imate mnenje o tem, kar se tiče unije kapitalskih trgov, pa se meni zdi, da uh, imajo ZDA tukaj prednost v primerjavi z EU. Vsaj v tem trenutku je tako. Mi imamo globalno idejo uh, glede težav, ki obstajajo na normativni ravni, pravni ravni. Kdaj bomo to lahko začeli izvajati? V treh, štirih, petih letih? Hvala za vaše vprašanje. Obrestne mere mm, na vseh trgih so se znižale. Tukaj gre tudi za trg bančnih kreditov. Tudi tukaj so se znižale obrestne mere in v obdobju od leta 2012 do 2013 so naše politike vplivale na zmanjšanje eh, stroškov za financiranje eh, bank. Zdaj pa je do tega prišlo. Obrestne mere so se znižale za korporativne obveznice na eh, trgih, dolžniških trgih. Znižanje od naše odločitve januarja je bilo 13 odstotno, torej se je znižal tudi strošek za eh, premoženje naj dam nekaj številk. In to je samo povprečje. Povprečna stopna posojanja nefinančnim korporacijam je zdaj 2,34 eh, eh, odstotkov po leti, pa je bila za 60 odstotnih točk eh, višja oziroma 60 osnovnih točk višja. Potem imamo strošek kapitala, ki eh, je 7 eh, odstotkov. Mm, torej, naše politike so eh, imele učinke na kapitalske trge. Za nefinančne institucije je to mm, dobro in lahko zagotavlja nadaljno rast. Potem drugo vprašanje, kako dolgo bo to trajalo, to bo dolg proces, vsekakor stvar je občutljiva in zapletena ampak eh, v Evropi eh, je že prišlo do določenih prizadevanj, ki pa niso bila uspešna, zato se ne moremo primerjati z ZDA. Naprimer, ko je šlo za harmonizacijo um, podjetniškega prava in tako naprej. Eh, zdaj je za nami projekt bančne unije. Prišlo je do številnih pomembnih in odločnih sprememb, ki so bile potrebne in to bo s časoma prispevalo eh, tudi k temu, da bomo eh, bolj na glas začeli zagovarjati to, da eh, je ta pobuda prinesla določene sadove. Naj povem še svoje osebno mnenje. Tukaj ne gre za finančne strukture. Ne prizadevamo si za to, da bi banke Eh, prinesli samo 20 odstotkov financiranja za podjetja. Eh, uspešne države v Evropi dobro živijo brez takšne strukture in eh, mislim, da je bančno financiranje zelo pomembno v tej strukturi, predvsem za majhna in srednja podjetja. Hvala. Hvala lepa. Eva. Eva Kajli je naslednja, izvolite. So, uh, thank you for being here with us. Hvala, da ste z nami. Govorila bom o uh, problemih likvidnosti Grčije na kratek rok. Uh, tukaj imamo vrednost eno milijardo. Uh, pa bi vas prosila za pojasnilo, če bo prišlo do načrta, uh, kakšen bo načrt ECB, v zvezi z grškimi bankami, če ne bo dogovora. Ne eh, v primeru, da ne pride do plačila, ampak da ne pride do dogovora. Kaj bo eh, storila ECB, zato da bo eh, omejila sistemska tveganja v grških bankah? Ali ECB razmišlja, o možnosti, da uvede nadzor e, kreditov oziroma kreditiranja grških e, bank in kako je z izhodom. Ali boste uvedli ta nadzor, e, potem pa še kolaterala, ki jo, zagotavlja, ki jo zagotavljajo grške banke, če se to zmanjša, če tukaj pride do rezov, kakšen je pričakovan odstotek povečanja tega zmanjšanja. Potem pa še ena stvar, eh, izpostavljenost grških bank. Če eh, bo to fiksno in kako boste potem eh, omejili tveganja, sistemska tveganja in kako naj grške banke v tem primeru ostanejo odporne. For, for Hvala za vaše vprašanje prej sem že omenil, da pravila, ki jih imamo za zagotavljanje likvidnosti bankam, da so ta pravila odvisna od tega, ali so banke solventne in ali so, eh, torej ali eh, lahko prejmejo eh, takšno pomoč. Oboje je tukaj pomembno če po določenem eh, scenariju ne bi bilo kolaterale, potem ne moremo zagotoviti likvidnosti, torej če tega ni. In v takšni situaciji bi banke morale omejiti svojo dejavnost. Upam, da se to ne bo zgodilo. Ampak takšna so pač pravila. Hm. Tudi se sam. Se, SSM, kot je predlagan in kot ga je potrdil uh, upravni svet. Uh, banke ne bi smele povečevati svoje izpostavljenosti uh, državi, torej da ne bi postale še bolj odvisne od pomoči in mm, takšno je razmišljanje, ki je v zadju te odločitve. Če bo prišlo do tega uh, propada, pa moram povedati, da pogodba ne omogoča, da uh, neka država uh, izpade iz evroobmočja. Taka možnost ni predvidena v pogodbah. In banke uh, se obravnavajo po pravilih, kot so ta določena. kar se pa tiče prejšnjih oziroma obstoječih eh, programov, imamo 10 milijard, um, ki bi jih lahko uporabili za dokapitalizacijo grških bank, če bi bilo to potrebno. Um, vendar pa je to odvisno od uh, pogojev. Odločitev bo uh, sprejeta uh, strani finančnih ministrov. Mi ne bomo sprejeli te odločitve in mi ne moremo. Uh, delati načrtov v tej smeri, ampak samo izvajamo pravila, kot sem jih razložil. Mm, kolaterala pa je tukaj tudi pomembna. Omenili ste tudi eh, nadzor eh, nad kapitalom. Tak nadzor se lahko uvede samo, če eh, grška vlada zaprosi za njega. O takem nadzoru se ne moremo odločati drugi. Uh, Eh, potem pa v skladu z zakonodajo Evropska komisija mora ta ukrep še potrditi. Vendar pa mora eh, začetni predlog priti strani grške vlade. Kot ste videli pri eh, Cipru, take kapitalske kontrole niso vključevali tega, da bi država izšla iz evroobmočja. Cipr je uspešno upravil vso to kontrolo, vsta kapitalski nadzor in so ostali v evroobmočju nekaj časa s temi kontrolami. Zdaj pa, eh, ko se je zaupanje ukrepilo, eh, smo ta nadzor že ukinili. Hvala. Še zadnji trije. Prosim, da se umete na tri minute, da bomo potem pravočasno glasovali. Zigfrid Muresan najprej. Eh, Hvala lepa. Eh, <clears throat> Hvala za zelo podrobno predstavitev in razlage. Eh, strinjam se z vašimi razlagami, tudi s pozitivnimi učinki kvantitativnega sproščanja. Rad pa bi spregovoril o trendi, trendih in pa potencijalnih tveganjih, ki jih še vidim. Mm, tukaj gre za zdravje bilanc eh, zasebnega sektorja, potem pa še eh, zadolženost eh, zasebnega sektorja v določenih državah EU. Seveda so podjetja zato bolj nagnjena k temu, da jemljajo posojila. In moje vprašanje je naslednje, kaj bo naredila ECB, da se zoprstavi tem trendom. Prvo vprašanje, drugo pa je naslednje. Eh, ovira za kvantitativno sproščanje eh, so lahko institucionalni investitorji. Mm, ti so v eh, šipkem položaju zagotavljanja kapitala. In moje vprašanje je, kaj bo naredila ECB, da zagotovi, da bo sprejmanje tveganja postalo bolj vzdržno. Hvala. Hvala za vaše vprašanje. Omenili ste situacijo eh, visoke zadolženosti tako v javnem in zasebnem sektorju v Evropi. Eh, ekspanzionistična monetarna eh, politika, ki zmanjšuje obrestno mero, pa maga na kratki rok, kajti zmanjša se breme dolga in s tem se ne povečajo problemi in tveganja eh, za institucije. Institucijam to v tem trenutku pomaga, da eh, zmanjšajo stroške in zmanjšajo svojo eh, kratkoročno zadolženost. Upamo pa, da bodo potem to zadolženost institucije zmanjšale, zato bo potreben učinek vzvoda. Potem pa kako dati zaupanje investitorjem, to je odvisno od poslovnega modela, različnih firm in organov, eh, zavarovalnice so dobile eh, velikapitalski donos, eh, torej cena premoženja je šla na vzgor, zato so zavarovalnice tukaj imele dobiček, morajo pa prilagoditi svoje politike novemu okolju tako da bodo lahko ostale eh, še vedno uspešne. Eh, Kostas Mavridis je naslednji, izvolite. Hvala, tudi sam vas želim pozdraviti. Govoril bom grško. Eh, tri kratka vprašanja imam. Unija kapitalskih trgov. Zelo praktično me zanimata dve stvari. 13 milijard evrov eh, na vrčevalnih računih. Imamo pa fragmentirane trge, mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Zanima me, kaj bi lahko pomagalo z tehničnega vidika, ne političnega, eh, k temu, da se. Eh, beg kapitala ustavi in to predvsem iz držav na periferiji. Kaj lahko naredimo za to, da se izboljša eh, makroekonomsko ravnotežje? Ali lahko to eh, naredimo v razmerju med kapitalom in bankami? Potem pa še Evropska centralna banka. Ali bi ta lahko, če bi želela, LA spremenila v dolgoročne obveznice. Ali bi eh, razmislili o tej možnosti, če določene banke ne bi mogli v polni meri dokapitalizirati. Potem pa ste govorili še o situaciji na Cipru. Eh, na Cipru eh, je bil sprejet zadnji zakonodajni akt o solventnosti pred kratkim ali v kakšni meri se to razlikuje od um, kvantitativnega sproščanja? Hvala. Well, Hvala. Mm, kar se tiče bega kapitala, veste, da ima uh, Evropska unija uh, štiri temelje in Eden od teh temeljev je tudi prost pretok kapitala povsod po EU. Kakršnokoli omejevanje ali pa administrativni nadzor eh, lahko tukaj postane samo eh, nek izjemen ukrep, eh, kot je bil v primeru Cipra. Sicer pa lahko podjetja in državljani kapital prosto premikajo po območju celotne unije. Torej, ko prihaja do bega kapitala, je to povezano z uh, analizo oziroma občutkom gospodinstv in podjetij, da obstaja tveganje v določenem območju Unije. In to potem povzroči spodbudo, da podjetja in državljani kapital premaknejo drugam. Če želite razlago, zakaj je eh, v Grči prišlo od decembra naprej do bega kapitala, je to povezano z notranjo situacijo in uh, Eh, s politiko v Grčiji. Druge razlage za to ni. Do zdaj ni prišlo do dogovora z drugimi državami članicami v zvezi s tem in to eh, ustvarja eh, negotovost in to potem povzroči beg kapitala. Kako to zmanjšati? Treba si je prizadevati za dogovor z drugimi državami članicami. To je pri vsem skupaj ključnega pomena. Kar pa se tiče tega, da bi ELA um, postala um, oziroma se spremenila v dolgoročne obveznice, pa um, bomo to še videli. Tomas Manje, naslednji, izvolite. Um, Hvala lepa, gospod Konstancijo. Naj se najprej dotaknem nizkih obrestnih mer, ki jih imamo. država, ki jo poznate, Nemčija. Tukaj imamo izgubo privačevalcih v zadnjih letih v višini 190 milijard evrov. To je potrebno pokomentirati. Silvi Goljart je izpostavila življenjska zavarovanja in dejali ste že, kako je s pokojninskimi skladi dali ste 3,4 do 4 odstotka. To je bilo jamstvo. To bi naj vzbudilo zaupanje. Tukaj ne moramo kar tako žonglirati. Sedaj pa ste priporočili, da je potrebno zadeve prilagoditi za prihodnost. Da, kaj pa glede zavez, ki smo jih dali do sedaj? In poleg pokojninskih podjetniških skladov moramo si ogledati tudi zasebno pokojninsko zavarovanje pri tehničnih obrestnih merah. Kako lahko rečemo, da je to varna naložba. Tukaj moramo dobiti odgovore. To ne gre samo za politično vprašanje, ne samo za naložbe. Mhm. Hvala za to vprašanje. Naj začnem uh, s tem, da vas uh, oziroma da uh, omenim besedilo, uh, ki je bilo objavljeno v uh, dokumentu uh, Nemške centralne banke pred nekaj meseci. To je pokazalo, da e, realno gledano e, so e, obrestne mere na depozite na isti ravni letos kot leta 2006 in 2007. Obrestna mera na običajne depozite je bila takrat 2,6 ampak takrat je bila inflacija tudi 2,6, torej uh, skupno gledano je to nič odstotkov. Zdaj pa je inflacija v Nemčiji pol odstotna, uh, eh, depoziti pa so povezani z uh, eh, to nizko inflacijo in uh, realno gledano je odstotek še vedno nič. To se pozablja, kaj ti ljudje gledajo nominalno, imajo monetarne iluzije, ampak vi kot Nemec eh, bolje razumete, zaradi kulture, ki v Nemčiji obstaja, torej bolje razumete, zakaj je inflacija pomembna in eh, kako vpliva na kupno moč. To zelo dobro veste. Obrestne mere so nizke zato, ker je nizka tudi inflacija. In mi z našo politiko si prizadevamo za to, da bi povečali inflacijo na normalno raven. Ko se bo to zgodilo, bodo obrestne mere eh, se tudi povečale. In če bomo eh, priča eh, vzdržnemu okrevanju gospodarstva, potem bo vse skupaj postalo pozitivno, tako kot je bilo v preteklosti. Trenutno smo v začasni situaciji in naše politike si bolj kot za karkoli drugega prizadevajo za popravek te situacije. Ni drugega načina, kako Eh, se eh, vrniti v situacijo oziroma v čas, ko so bile stvari bolj urejene. Eh, vendar pa si mi prizadevamo za rešitev tega vprašanja. Mi nismo sprožili tako nizke inflacije, ki obstaja v tem trenutku. In sam sem rekel, da ni to posledica samo cen nafte, ampak brez nafte, brez upoštevanja cen nafte je inflacija še vedno ni cela 6 odstotkov, kar je pod našimi cilji vicepredsednik. Hvala lepa, gospod podpredsednik Evropske centralne banke, gospod Konstancijo, za to zmenjavo mnen. Hvala lepa, da ste se držali omejitev, kar se časa tiče, sicer nam ne bi uspelo. Hvala lepa, da smo tako natančno delali. Torej, 16.45 moramo glasovati, točni smo, tako da bomo ob 17. potem imeli sestanek skupaj z odborom za proračun. Tako, sedaj pa predajam predsedovanje gospodu Ferberju za glasovanje. Hvala lepa gospod Konstancijo, še enkrat, da ste bili z nami. Ja, ja, ja. ja. Hast du gut gemacht, du bist nur nicht abstimmen, habe ich gehört. Grüß dich. <laughs> Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi, tako, točka štiri. Prosim, če potegnete na plan svoje glasovane kartice. Imate vsi svoje glasovane kartice? Ste jo vložili v režo? Gospa Beres, prosim, torej radi bi glasovali, če dovolite.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 lahko bi še zadevo izboljšali. Tisti, ki imate glasovalne kartice, ste vsi glasovali. Potem je glasovanje konec. In zaenkrat imajo vse politične skupine za dosti poslancev. Glasovanje o poročilu gospoda Mavridisa. Kompromis A za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis B, tukaj imamo ustni predlog spremembe zelenih. To imate pred sabo. Najprej ustni predlog spremembe zelenih. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeto. Sedaj pa celotni kompromis B z ustnim predlogom spremembe, kot je bil predlagan strani zelenih. Za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo glasovanje o predlogu spremembe 25, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ausreichend. Ravno še. Dovolj glasov, da je bil sprejet. Kompromis C. Povedali so mi, da želi ELS ločeno glasovanje. Je to res? Je to v vseh glasovanjih seznamih? Aha, nekateri tega nimajo. Lahko morda ELS na kratko pove, kako bi naj to delovalo. Gospod Balc, prosim. Eh, Hvala lepa, predsedojoči. Želeli bi si, da bi kar se tretjega odstavka labor intensive izuzeli ti dve besedici in ločeno glasovali o tem. To smo uskladili s pojačavacem senci naše skupine. Ste si razumeli, torej glasovali bi ločeni o labor intensive. Najprej glasujemo o kompromisu C brez besedic labor intensive. Kdo je za kompromis C brez labor intensive? Prosim, da dvigne roko. Yeah. Ja, da, se upravičujem. Preverila sem z osebjem, Nimamo informacij, glede tega se nismo dogovorili in tega ustnega predloga smembe ne moremo sprejeti. Se pravi, čujem. Uh, SND, your actual name is more than four members of five, yeah. Okay, so the oral amendment is rejected. So... Torej, več kot 400, tako da je ta ustni predlog smembe zavrnjen. Sedaj glasujemo kot miso C v celoti. Kdo je za? Proti? Yeah, but... it, it Postopek je relativno enostaven. Glasujemo o kompromisu brez besedic labor intensive, potem pa glasujemo še o besedicah, še z besedicama labor intensive. Tako da seveda lahko glasujete tudi dvakrat, eh, da, če bi bil socialist, bi tako glasoval, vendar pa nisem in ne bom. Okay. Herr eh, Luke. Gospod Luke. Predsedujoči, nismo dobili informacij o tem, nimamo besedila. Ne vemo, kaj se zgodi, če črtamo besedici labor intensive ali pa kaj bo, če ostane ta. Postopkovno to ne gre, to mora biti prej napovedano. Ne moramo kar tako začeti potem glasovati o črtanju oziroma dodatku besedic, pa ne vemo, kaj se bo točno zgodilo. Zato ugovarjam takemu postopku. Ja, Besedilo imate pred sabo. Prosim, pogledajte si glasovalni seznam. Sekretariat je to razdelil. Ko je zapisano kompromis C, imate tukaj zapisano, če vzamete angliško različico, da imamo tudi besedici labor intensive. Gre za to, da bi pri izbiri projektov, še prav posebno naj podprli te projekte, ki so s tem dvema besedicama labor intensive. Torej. Toliko o vsebini. In to je seveda legitimen postopek, ker ni ustni predlog spremembe. To tukaj gre za ločeno glasovanje. To smo vedno dopustili in besedilo imate pred sabo. Je to že dovolj časa, pa se sem ravno kar to povedal. Tako, še enkrat. Kompromis C brez besedic labor intensive. Kdo je za, naj dvigne roko. Socialisti bi morali biti za, da, proti. Se kdo zdrži? Kompromis je torej. Sprej se, da pa glasujemo o teh dveh besedicah. Labor intensive. Tisti, ki želi, da sta notri, glasuje za, tisti, ki želi, da ne, pa proti. Kdo je za to, da besedici ostaneta, naj dvigne roko. Proti. Preverjamo. Preden vprašam se po, še po vzdržanih, torej. Kompromis C, brez labor intensive. Glasujemo. Samo poslanci iz Ekona glasujejo. Konec glasovanja. Besedici smo črtali. Sedaj pa preksujem v 33 za, proti, vzdržani sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog so nebe 34, glasujemo. Die Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Predlog smembe 35. Dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 36. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 37. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis D. Tokrat brez ustnih predlogov smem pa ali ločenih glasovanj. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 do 54 so identični, kdo je za. proti, vzdržani, preverjamo 50 do 54. Črtanje. Glasujemo. En glas ELS preveč. Še vedno sedaj je vse lepo in prav. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen predlog smembe 55 za proti vzdržani zavrnjeno. 58 za proti vzdržani zavrnjeno. 57 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 57 za proti vzdržani zavrnjeno. Glasujemo. Ste vsi glasovali? En glas je les preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zelo dobro. 56 za, proti vzdržani. Tudi to bomo preverili 56. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Potem odpade vse, razen 59. 59 za. A ne, ni potrebno glasovati, to je jezikovni predlog spremembe. 60, dva dela, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, predlog spremembe 60, preverjamo, glasujemo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so imba 61 za, proti, vzdržani sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 63 za, proti, vzdržani sprejeto. 64 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 65 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis E. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Predlog smembe 74 za proti vzdržani sprejeto, 75 za proti vzdržani sprejeto, 76 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje o resoluciji, kot je bila spremenjena. Poimensko glasovanje. Ne, ni poimenskega. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Resolucija, kot je bila spremenjena. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je zavrnjena. Dan darf ich aufrufen die Abstimmung. Tako, sedaj pa. Trick. No, sorry. It's, it's abgelehnt, very clear. Yeah. Dann kommen wir ganz kurz noch. Tako, sedaj pa še na kratko. Ja, torej, ne bomo imeli mnenja ekona za pristojni odbor. Tako pa če. Sedaj pa še na kratko poročilo Baje. Tukaj imamo samo eno glasovanje. Namreč gre za osnutek sveta v drugi obravnavi in sprejete priporočila za drugo obravnavo glede evropske statistike. Kdo je za to priporočilo? Naj dvigne roko. Tudi to moramo elektronsko, tako smo mi priporočili. Torej glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Priporočilo je z 51 glasovi za, ničeni proti in 8 vzdržanimi sprejeto. Tako končujemo sestanek odbora Ekon.